Drage kolegice in kolegi, prosim, da zasedete mesta. Med nami znova pozdravljam na, na drugi dan Evropskega parlamentarnega tedna predstavnike nacionalnih parlamentov, pa tudi poslance Evropskega parlamenta, kot tudi strokovnjake, ki so se prijazno odzvali na naše povabilo. Ni mi treba ponavljati, kako zelo pomembna je ta priložnost za medparlamentarno sodelovanje. Na ta način lahko dobimo input in na ta način izboljšamo kakovost našega in upamo tudi vašega parlamentarnega dela. Kar zadeva današnje jutranje zasedanje, veste, da je nekoliko bolj tematsko parlamentarno. Uh, Paralelno se odvijajo tudi druga srečanja, naše pa bo deljeno na dva dela. Prvi bo posvečen panamskim dokumentom in bahamskim dokumentom razkritjem, kako so se na to odzvali nacionalni parlament in kaj se je mogoče z tega naučiti. Drugi del današnjega jutra pa bomo posvetili bančni uniji, kapi, eh, uniji kapitalskih trgov in enotnemu trgu za finančne storitve. Glede na veliko število nacionalnih udeležencev oziroma udeležencev nasploh, najverjetneje ne bo mogoče, da bi vsak dobil besedo, vendar pa bomo skušali seveda dati možnost govora čim več eh, udeležencem. Prednost pa bomo dali temu, da se bo odelež, razprave lahko držila čim večja količina in čim večje število parlamentarnih domov. Vsak bo dobil na voljo dve minuti za govor, tako da pričakujemo okoli 20 do 25 prošen za govor. Seveda bomo se temu prilagajali sproti. Zaprosila za govor morate izpolniti, jih imate pred sabo, torej vsak, ki bi želel spregovoriti, kdor bi želel spregovoriti v prvem delu o panamskih dokumentih eh, in eh, o bahamskih razkritjih, izpolni torej roza prijavnico in jo da kolegom v dvorani. Najprej dajem zdaj besedo gospodu Wernerju Langenu, ki je predsedujoči in predseduje odboru preiskav o pranju denarja, izogibanju davkom in utaj davkov. Izvolite, Werner. Ja, dobro jutro, gospe in gospodje. Najlepša hvala, da ste prišli. Uh, Sveda pa bom govoril nemško. Torej, zelo lepo vas pozdravljam skupaj z odborom Ekon. Imamo torej zasedanje, kjer se bomo pogovarjali s štirimi strokovnjaki. Prvi je gospod profesor Mark Pith, ki je bil član preiskovalnega odbora o Panami skupaj s profesorem Štiglicem. Profesor Pith, zelo nas veseli, da ste danes tukaj in da boste iz svojih znanstvenih izkušenj lahko poročali. Poleg tega so med nami še trije zelo pomembni parlamentarci, ki prihajajo iz eh, različnih nacionalnih preiskovalnih odborov. Prvi je Ed Grod z Nizozemske, potem imamo gospoda Ahmeda Ahmeda Laujeja, ki je predsednik Belgijskega posebnega odbora o panamskih dokumentih in gospoda Kajana Krajnerja, ki je podpredsednik odbora za finance iz um, Avstrijskega nacionalnega sveta. Mislim, da je to dobra podlaga za razpravo in kot uvod želite, bi želel tudi sam povedati nekaj o delu. Leta 2014 je parlament spostavil dve dva posebna odbora z imenoma takse 1 in takse 2. Šlo je predvsem za to, da bi na podlagi LuxLeaksa eh, raziskali davčne ureditve, torej to, kar je v pristojnosti držav članic in to, kar eh, bi lahko ne le izkrivljeno konkurenco, temveč lahko privedlo tudi do posebnih pogojev zlasti za mednarodna velika podjetja. Kot veste, smo pripravili dve glavni poročili, glavne zadevne države pa so bile Luksemburg, Irska in tudi Nizozemska. Panamski odbor, torej odbor Pana, ki je bil ustanovljen po razkritju dokumentov Mosaka Fonseke, ki jih je bilo ogromno, torej 2,8 terabajtov, pa preizkuje drugo raven, namreč ne trenutno uh, zakonodajo in kakšne um, izkrivljanja ta dopušča, temveč preizkuje uh, povezave z uh, dobički iz drog, korupcijo, uh, Uh, kriminalna dejanja in s tem povezane davčne utaje. Torej, pristop je tukaj posem drugačen. Zato mislim, da je izjemno pomembno, da v okviru našega dela uh, najprej Eh, osvetlimo znanstveno ravnan, raven, ki jo danes zastopa gospod profesor Mark Pitt, po drugi strani pa, da slišimo tudi eh, prizadete, tako nevladne organizacije, kot tudi svetovalce, eh, posredoval, posredovalnice, banke um, in tako naprej. Tako da skupaj razmislimo o tem, kakšne možnosti obstajajo na mednarodni ravni. Panama je namreč le sinonim za svetovno gibanje na posebnih offshore območjih, da se uh, skriva denar v teh offshore območjih in zato je pri tem najpomembnejša preglednost. Ne gre za majhne zneske, gre za biljonske zneske v evrih, ki um, se torej izogibajo davkom in zaradi tega uh, je kršena tudi konkurenca in uh, razvoj. Leta 2016 smo začeli z delom, sedaj smo sredi analize, preiskovalni odbor torej deluje lahko eno leto, lahko eh, njegovo delovanje podaljšamo za največ dve leti in um, v Lizbonski pogodbi v dve, o, o čle, členu 226 je zapisano, da tukaj ta preiskovalni odbor ne more izreči sankcij za razliko od nacionalnih parlamentov. Lahko torej povabimo strokovnjake in smo hvaležni, da vsak, lahko, eh, da vsak se odeleži, eh, nikogar pa ne moremo prisiliti, da pride ali pa ne moremo tudi izrekati sankcij, kajti države članice eh, so bile proti izboljšavi torej pristojnosti, kot so zapisane iz, v sklepu iz leta 2014, ki jih je sprejel sklep. Torej, kar zadeva zakonodajo, uh, lahko torej, analiziramo zakonodajo, potem opravljamo tudi uh, obiske na kraju samem Veliki Britaniji, na Malti, v Luksemburgu. Naslednji teden bomo s tem začeli, hkrati pa uh, tudi uh, predvidevamo sodelovanje z ZDA. Uh, Torej, slišali smo že več profesorjev in lahko vam povem, kakšni so zakonodajni načrti trenutno v Evropskem parlamentu. Evropski parlament se ukvarja s to eh, problematiko. Eh, imamo četrto spremembo direktivo o pranju denarja, ki pre, sedaj prehaja v peto, potem je poroča, poročanje po državi sami in konsolidirana davčna osnova za dohodke pravnih oseb, pa tudi. Uh, transferne cene, to so zahteve iz takse 1 in 2. In uh, potem preizkujemo slavnata podjetja, ki, postajajo, ki obstajajo po vsem svetu. Um, razpravljali smo tudi o davčnih ureditvah, o patentnih uh, možnostih, o uh, potem imamo uh, Apple na Irskem in Amazon v Luksemburgu te načine ureditve. Torej, nacionalni organi obdočujejo le tiste dohodke oziroma tisti promet, ki je bil ustvarjen bodi si na Irskem ali pa v Luksemburgu, medtem ko uh, ostalih delov dobička in um, poslovanja pa ne. In to je privedlo do tega, da je Amazon v Luksemburgu eh, obdavčil le nič cela pet odstotkov prometa, Apple na Irskem pa podobno nizko stopno svojega prometa. Eh, izkrivljanje konkurence je preiskoval že gospod Festhaje v primeru eh, Apple in Amazona, sledili jim bojo drugi in komisarka gospa Festhajen se je odločila, da mora Apple plačati 13 milijardov, milijard evrov davkov irski. To je komisarka Vesthager za konkurencom. Ameriška zakonodaja pa določa, da je treba dobiček, ki prihaja, ki je pravzaprav preusmerjen v druge dele sveta, podvreči ameriški davčni zakonodaji, ko znova pride na ameriška tla. Tako da mora, tako da naprimer Apple preusmerja dobiček eh, v višini 31 milijard evrov v nekatere davčne oaze in plačuje le minimalno uh, raven davkov, če tudi prihodki prihajajo iz Rusije, Severne Afrike, Bližnjega vzhoda in drugih delov sveta. To pomeni, da to izkrivlja konkurenco v veliki meri, ki, eh, kar je treba prav tako preprečiti in preučiti. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje med organi, prav tako je pa treba eh, skleniti mednarodne dogovore. Vemo, da imamo mi le omejene pristojnosti, ker je davčno pravo v rokah držav članic, ampak naše prepričanje je, da je nujno izvajati mednarodni pristisk ve za večjo davčno pravičnost. Takšno torej trenutno stanje. Verjetno bomo v drugi polovici letošnjega leta eh, predložili zaključno poročilo. Eh, imamo dva soporočevalca, Jefeja Kofo, Kofota iz socialnih demokratov in Petra Jačeka iz vrst, eh, Ježeka iz vrst demokratov Češke. Torej. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, hvala lepa, predsednik Langen. Sedaj pa vabim k prvi izjavi profesorja Marka Pita. Izvolite. Chairman, Dame in gospodje, hvala lepa za to povabilo. Tako kot voda išče najnižjo točko, tudi umazani denar na svetovni podlagi teče tja, kjer je situacija najmanj regulirana. Panamski dokumenti potrjujejo to, kar smo vedeli že prej. En tak scenarij je, da kupijo odvetniki podjetja, ki so zgolj lupine in organizirajo investicije. Banke pa so seveda locirane tam, kjer velja močna, močno pravilo zaupnosti in seveda zato ni možnosti sodelovanja z tujimi organi, odkrivanja in preiskovanja. In verjemite mi, da vem, o čem govorim, saj sem švicar. Mi pa enostavno toleriramo to, da razno razni karibski otoki, eh, Liechtenstein, Nevada, Delaware in druga območja to izvajajo. Če si pogledate te dokumente in to je omenil že predsednik najdete mešanico davčnih goljufov, tistih, ki uporabljajo offshore območja za transferne cene in davčno optimizacijo, pa celo predsedniki in premijeji skrivajo svoj denar. Zato da zaslužijo več, kot bi, če bi ta denar legitimno imeli doma. Potem pa imate tukaj trgovce z belim blagom, z ljudmi, celo tiste, ki se ukvarjajo z otroško prostitucijo. Preberite Obermajerjevo knjigo. Jaz sem bil član posebne skupine, ki se je ukvarjala s pranjem denarja, član OECD skupine za podkupnine. Ogledal sem si tudi program za hrano Združenih narodov in to sem videl vedno znova. Na tisoče krat. Predsednik je prej dejal, da je Panama zgolj naključni primer, gre pa tudi za Panamo. Mimo grede, v zvezi s Panamo. Sam sem si nekoliko ogledal to državo. Panama se zdaj zelo prizadeva, vsaj govorijo prave stvari, ampak iskreno povedano, prejšnji teden je preiskava Mosak Fonseke morala biti vsaj začasno zaustavljena zaradi odredbe Vrhovnega sodišča v Panami. Druga novica, ki smo jo dobili prejšnji teden, pa je, da panamska vlada ni pripravljena ponovno proučiti ukazal za brazilsko podjetje Otepreh, čeprav je podjetje priznalo, da je plačalo 59 milijonov evrov za odločevalcem za pogodbe, ki so vredne 7 milijard dolarjev. Vendar pa ni bilo nobenih preiskav. Na vas je, a da presodite, ali je taka država resna. Zdaj pa to vprašanje nasploh. Gre za svetovni problem in vsi smo del tega pa naj si se ta problem začenja pri nas ali pa prispevajo ljudje, ki se ukvarjajo s pravom in zakonom k taki situaciji. Če hočemo kaj spremeniti, moramo biti precej drzni. Moram reči, da smo že na pravi poti. Večkrat ste verjetno že slišali o tem, kako identificirati dejanskega lasnika. To je tematika, ki se je večkrat pojavila pri finančnih inštitucijah in na davčni strani je to zelo pomembno. Če hočete imeti avtomatično izmenjavo podatkov, morate vedeti, za čigav račun gre. To je koristno tudi za regulatorje in tudi za organe odkrivanja in preiskovanja. Tisto, kar pa pogrešam pri sedanjem statu, pa je neka večja resnost pri izvajanju na strani regulatorja. Kaj ste mislim? V moji domovini, Švici, je bil klasičen način ta, da odvetniki zlasti v Ženevi kupujajo mm, razno razne konstrukcije, podružnice Mosak Fonseke v Ženevi. Pa to niso samo odvetniki, to so tudi fiduciarni skrbniki, davčni svetovalci in podobni poklici, ki včasih opravljajo še več kot je zgolj klasično delo odvetnikov in so pravzaprav organizatorji in postanejo ne samo svetovalci, pač pa tudi operativci. To je zelo vroča tema tudi za vas, ko se ukvarjate s peto, šesto različico direktive o pranju denarja. Kdaj postane odvetnik finančni subjekt oziroma operater? To nas privede do vprašanja, kaj bi morali narediti. Moj prvi predlog vam bi bil ta, zelo dobro pogledajte, komu dajete ugodnost poklicnega privilegija. Mosak Fonseca, pa tudi odvetniki, ki delajo z njimi, kupujejo te produkte za to, da da ustvarijo finančne konstrukcije, tu niso odvetniki in si ne zaslužijo poklicnega privilegija, vsaj ne tistega, ki onemogoča delovanje organov odkrivanja in pregona. Toliko o sedanjem stanju. Če si pogledate poročilo, ki sem ga pripravil skupaj z Joeem Štiglicem, to poročilo je zune v predvirju, lahko ga preberete, naslov pa je, kako premustiti ekonomijo v senci. Naredili smo korak dlje od tistega, kar piše v knjigah. Zapisala sva, da si želiva na globalni osnovi videti registre podjetij in to smiselne. Smiselne pomeni, da imate v njih prave ljudi, da nimate samo recimo vrtnarjev, čistilk Mosak Fonseke, kot se je to dogajalo. To so ljudje, ki so imenovani strani direktorjev. Pomembno je, da imamo v teh registrih dejanske lasnike podjetij. To je velik korak, to je zapleteno in to seveda odpira tudi tehnična vprašanja, kater je prak, odkudar naprej bomo upisovali podjetja in tako dalje. Vse to je res. Morali bi se skratka spustiti v podrobnosti, vendar pa sem prepričan, da je taka uredba izvedljiva. Morda boste rekli, da bomo morda res dobili take registre, ampak če želite imeti registr, ki bo javno uporaben, vabimo civilno družbo, medije, da preverijo, ali so v teh registrih pravi ljudje. Namreč zelo nerodno bi bilo, če bi ugotovili, da ljudje, ki so navedeni kot direktori, ne znajo niti pisati ali brati. To je skratka ključen korak. In to je moj drugi korak, ki vam ga predlagam, ki se zdi morda enostaven, je pa veliki ziv. Moj nasvet vam, ki je ključnega pomena, bi bil ta, da določite tudi mejno črto za svet tako imenovanih offshore podjetij, če tudi populisti z druge strani oceana skušajo vleči v drugo smer. Hvala lepa. Much, eh, Hvala lepa, profesor Pitt, za ta res zelo zanimiv uvod in tudi, mislim, za dva konkretna predloga mislim, da sta res vredna razmisleka in vsekakor bomo storili vse, kar lahko pri svojem zakonodajnem delu, da bi poskrbeli, da bosta ta dva bistvena cilja dosežena. Zdaj pa imamo naslednjega govornika, ki je gospod Ed Grot, predsedujoči nizozemskemu parlamentarnemu odboru, ki preizkuje davčne strukture. Dovolite, da vas spomnim, da morate izpolniti Roza prijavnico, če želite zaprositi za govor. Hvala lepa, spoštovani gospod predsedojoči, kolegice in kolege v imenu nizozemskega parlamenta in preiskovalnega odbora, ki preiskuje davčne strukture, se vam zahvaljujem, da ste me povabili, pa tudi kolega Markiza iz socialistične stranke, da sodelujeva na tem zasedanju. Panamski dokumenti so omogočili nov pogled in znova smo bili osupli na tem, kako razširjenje problem utaje davkov. V, danskem, eh, v nizozemskem parlamentu smo pozvali za k večjemu pogledu V davčne strukture, ki obstajajo na nizozemske maja lani, je finančni odbor našega parlamenta oblikoval delovno skupino. Cilj je bil, da zberemo znanje o davčnih strukturah in da kasneje odločimo, kako bi izkoristili lahko druge preiskovalne instrumente. Lani septembra smo povabili 12 strokovnjakov, kot so predstavniki uh, sektorja trustov, znanstvenike, uh, in tudi uradnike eh, davčne uprave. Nizozemski parlament je medtem sprejel tudi bolj vitke uh, instrumente za preiskave, tako imenovano mini preiskovalno uh, možnost. Ta ne zahteva dolgega obdobja raziskav. Ta nov instrument pravzaprav pomeni, da so osebe, ki so pozvane, dolžne se zasedanja odeležiti in da a, uh, morajo pravzaprav pričati pod prisego, kar vidimo tudi naprimer v ameriškem kongresu. Oktobra je potem bil sprejet z večino v našem parlamentu poziv k vzpostavitvi tega preiskovalnega odbora. In odbor se bo osredotočil na vprašanja zasebnih trastov in na vprašanje, kakšno vlogo igra nizozemska pri lajšanju vzpostavitve tako imenovanih slavnatih podjetij. Glavni cilj je, da bi bolj razumeli, kako uradniki trustov delujejo in kako se davčne scheme v praksi vzpostavljajo in izvajajo. Verjetno vsi veste, da je nizozemska ena glavnih vozlišč, mednarodnih kapitalskih tokov. Veliki zneski denarja se pretekajo skozi tako imenovane slamnata podjetja in pogosto eh, dejansko ne skazujejo deja, eh, gospodarske dejavnosti na nizozemskem. In samo po sebi je to lahko povsem zakonito. Vprašanje pa je, ali so ti subjekti tudi zaželeni z gospodarskega ali socialnega vidika in ali so moralno sprejemljivi. S tem, ko izprašujemo relevantne akterje iz sektorja trustov in davčnih svetovalcev, skušamo um, pridobiti pomembne elemente odgovora na to vprašanje. Pomladi letos, po splošnih volitvah na nizozemskem, upamo, da bomo pripravili končno poročilo in eh, ta um, del bo tudi javno posredovan in uh, sneman. Upam, da bo to vprašanje resno obravnavano v prihodnih letih. OECD pa tudi evropske ustanove so naredile že veliko napredka na tem področju. Vendar pa je odgovornost na nas vseh, torej tudi na nacionalnih parlamentih, kot tudi na nizozemskem parlamentu. Hvala lepa. Speaker, Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Ahmed Ahmed Lauej predsednik belgijskega posebnega odbora o panamskih dokumentih. Hvala, uh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, najlepša hvala za to povabilo. Velikim veselju me je, da sodelujem pri vašem delu. Dovolite, da vas spomnim, gotovo veste, da je Belgija vzpostavila posebni preiskovalni odbor za panamske dokumente, prav tako pa posebej in splošno preučuje offshore uh, strukture uh, in eh, obstaja širok eh, konsens v belgijskem parlamentu, da bi morali imeti to vrstni odbor, kajti kadarkoli so ehm, mediji karkoli razkrili o offshore razkritih eh, bahamskih dokumentih, LuxLeaksu in tako naprej, vedno se izkaže, da je veliko pravnih uh, oseb uh, Um, ki so omenjene lociranih uh, v Belgiji. In torej parlament se je široko strinjal, da se ta odbor spostavi, vendar pa cilj tega odbora ni opraviti preiskave, torej pristojnosti niso enake uh, kot pri preiskovalnem odboru. Uh, Razlog za to pa je, da obstaja poleg posebnega odbora še več pravnih zadev in tudi zadev, ki jih preučujejo davčni organi. Tako da je obstajalo tveganje pre, um, prekrivanja. Zato je ta odbor posebni odbor, ne pa preiskovalni odbor. 700 imen, ki so bila razkrita v panamskih dokumentih, um, je belgijskih in. Um, davčni organi so odprli 35 dosijajev, ti se analizirajo in sočasno pa tudi davčna uprava preučuje zadeve. Organ eh, se imenuje OCDFO in eh, preizkuje to vrstna vprašanja. Pripravili smo več javnih predstavitev skupaj s policijo in fiskalnimi organi. Nacionalna banka je tista, ki eh, nadzoruje finančne posrednike. Obenem smo se pogovarjali tudi z bankami, največjimi štirimi bankami, vsemi eh, strokovnjaki, pa tudi z različnimi sodniki, ki so eh, sodelovali med drugim tudi na vaših javnih predstavitvah, če se ne motim. Naša de, eh, naše delo je pokazalo, da obstaja težava, kar se tiče koordinacije med različnimi organi in državami pri boju proti eh, davčnim utajam. Različni organi, policija, organi za boj proti pranju denarja, eh, pravosodna ve in tako naprej, si ne izmenjujejo vseh informacij. Nekatere strukture obstajajo, ampak eh, informacije ne krožijo dovolj dobro, tako da je treba izboljšati to področje. Drugič, in to izpostavljamo v različnih forumih, je dejstvo, da nimamo ustreznega skupnega evropskega seznama. Imamo različne sezname, eh, davčnih oaz, potrebujemo pa skupen evropski seznam eh, davčnih oaz, tako se bomo lahko bolje borili proti njim. Pogovarjali smo se tudi s Perom Moskovisijem. in eh, čim prej je treba narediti korak naprej pri pripravi takšnega seznama. Finančni regulatori in nacionalna banka imajo določene možnosti za zaznavanje eh, struktur, ki omogočajo davčne utaje, ampak pravih rezultatov eh, nismo dosegli. Mislim, da glede tega obstaja konsens. In prizadevamo si tudi za Evropsko agencijo za boj proti davčnim utajam, eh, proti davčnim oazam. Eh, ti goljufi ne poznajo meja in eh, strikno nacionalni modeli ne bodo delovali. Okrepiti moramo sodelovanje. Končal bi takole. Danes si moramo prizadevati za krepitev pravnega okvira, na podlagi katerega bomo uh, Eh, kaznovali posrednike banke in druge, ki omogočajo to vrstne davčne utaje in goljufuje. goljufije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod eh, predsednik. Sedaj pa dajem besedo gospodu Kaju Janu Krajnerju, podpredsedniku odbora za finance v Avstrijskem nacionalnem svetu. Hvala lepa, gospodje in gospe. V Avstriji imamo pomembno banko, ki je sicer manjša regionalna banka in, jo, in je vlasti eh, pokrajine, eh, ki je na meji med Švico in Lihensteinom in je bila omenjena v panamskih dokumentih. Bila je že tako ali tako preiskovana, kajti ima zelo tesne poslovne stike z Lihensteinom in z trusti in ustanovami v Lihensteinu. Uh, V regionalnem parlamentu je zato bil ustanovljen posebni odbor, da bi to preučil in poročilo bo eh, predloženo eh, in objavljeno v teh dneh, verjetno še ta teden. Glavni eh, rezultat in ugotovitev je bil ta, da je uprava odstopila, poslovni model se je spremenil, tudi dve odločitve so jim bili oddane, da ne smejo imeti odločitev poslovnih od, odnosov z, z davčnimi močvirji in z slamnatimi podjetji. To je glavni rezultat za banko. Iz razprave v regionalnem parlamentu in nacionalnem parlamentu pa po mojem mnenju moramo oblikovati tri stebre in politike. Prvi zadeva preglednost, s posebnimi vprašanji, kot so javni registri podjetij, pa tudi eh, registri trustov, eh, ustanov in njihovih dejanskih lasnikov. Ti registri mora biti javno dostopni, kot je naprimer registr v Nemčiji, kjer imate tam eh, glavne elemente registra, navedene za podjetja, pa tudi za ustanove in truste. Potem poleg preglednosti se moramo uh, boriti proti slamnatim podjetjem, kajti njihov edini cilj je pravzaprav, da uh, pomagajo pri utaji davkov. Tako da mislim, da bi bilo treba prepovedati. Potem tretji stebr je izmenjava in sodelovanje, da z, z drugimi vladami izmenjujemo informacije o davčnih ureditvah in tako naprej. Veliko stvari je že pripravljenih na podlagi direktiv Evropskega parlamenta. Hkrati pa se moramo vprašati tudi, kako bomo zaščitili žvižgače, pa tukaj nimam mislih zgolj novinarje, kajti to je dokaj očitno, kajti te gre zaščititi v okviru pravice do svobode govora. Po drugi strani pa je treba zaščititi tudi žvižgače, žvižgače od znotraj, kaj ti menim, da seveda obstaja poslovna skrivnost. Eh, vendar pa ta poslovna skrivnost eh, ne more biti davčna utaja davčna prevara oziroma pomoč pri pranju denarja. To ne more pomeniti poslovne skrivnosti. Tako da, če kdo iz podjetja takšno skrivnost razkrije, bi ga vlade in države morali zaščititi, ne pa da ga vlačijo po sodiščih. Tretji stabr pa je pravična obdavčitev, pravična obdavčitev še zlasti za multinacionalna podjetja. To pa vključuje ne le poročava, poročanje po državi sami, to je že v teku, temveč menim, da je treba uskladiti tudi davčne sisteme eh, za tiste države, ki delujejo na mednarodni ravni, zato potrebujemo mednarodno ureditev, mednarodne davke za taka podjetja, to pomeni CCCTB in CCTB, pa tudi minimalno obdavčitev in obdavčitvene koridorje na ta način ne bomo podžigali tekmovanja proti dnu, um, ki ga plačujejo tisti, ki ne morejo izkoriščati uh, različnih sistemov obdavčitve v različnih državah, ker delujejo zgolj v eni. Hkrati pa moramo preučiti, kdo multinacionalkam in bogatim ljudem pomaga uh, pri tem, da ne plačajo pošteni delež, tukaj imam v mislih banke in davčne svetovalce, tako da menim, da je treba pravila računovodenja pretvoriti v javno pravo, ne pa da podjetja sama pravijo, da svojih računovodskih pravil ne morejo uporabiti kot podlago za računovodenje obdavčitev. Torej, potrebujemo računovodska pravila, ki bodo lahko podlaga za obdavčitev in na koncu koncev moramo pač priznati, da bo del sveta deloval skladno s tremi stebri, s tem si pač v sistemu, sicer si zunaj njega in če kdo meni, da mora nekdo poslati denar v slavno to podjetje v nekem offshore območju, da bi pač za to moral plačati Eh, dajatev na meji ta pa bi morala biti primerljiva z BDP, torej med 35 in 45 odstotki. Na ta način bi lahko preprečili pranje denarja in preusmerjanje denarja v davčna močvirja. Vem, da se morda nekatere od teh stvari zdijo radikalne, vendar pa te tri stebra ni preveč težko spostaviti, torej če si deluješ skladno, eh, lahko deluješ v sistemu, sicer pa si izločen iz njega. Če Eh, pa prestavljaš in preusmeraš denar iz dobrega sveta v Moldor, potem pač moraš za to plačati poseben davek. Hvala lepa. Werner, tebi predajam besedo. Yes, thank you very much. Eh, Hvala lepa. Zdaj imamo možnost, da se s štirimi govorniki, še posebej s profesorom Markom Picom, pogovorimo. Uh, podrobneje s profesorjem Štiglicom je pred kratkim uh, objavil raziskavo o gospodarstvu v senci in dal tudi določene predloge, ki so zelo intenzivni in izjemno dobri. 13 udeležencev se je priglasilo eh, besedi. Prvotno smo predvideli, da bomo dali trikrat eh, možnost predstavnikom nacionalnih parlamentov in potem predstavniku iz, eh, iz Evropskega parlamenta. Zdaj imam tukaj na seznamu govornikov osem predstavnikov nacionalnih parlamentov in šest uh, predstavnikov Evropskega parlamenta. Pri svojem pristopu želim biti čim bolj prožen, tako da prosim, če imate vprašanje za katerega koli od štirih govornikov, da ga tudi imenujete pri zastavljanju vprašanja. Z vedika časovnice uh, je torej uh, eh, vaša omejitev govora dve minuti. Začeli bomo z uh, malteškim poslancem. Jasonom Acupadjem. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Malteško predsedstvo in predsedovanje je seveda čas, ko je naša država na predsedovanje ponosna. Seveda pa je treba uh, ugotoviti, zakaj v Evropi ni uspeha zaradi davčnih spodrsljajev. Zato nas kot maltežane tako sramoti, da naše predsedovanje sen, zasenč, zasenčuje škandal panamskih dokumentov, ki nam daje dvomljivo čas, da smo edina država članica, ki ima ministra, ki, čigar finančne operacije so bile razkrite. In to se je zgodilo dan zatem, ko je zaprisegal, kar pomeni, da je uporabil in uh, um, prikazal, kot bi jih lahko zaš, z, zaslužil um, v celem letu. Očitno je, kaj je motiviralo njegovo odločitev, da se izogne evropski zakonodaji in svoje poslovanje seli v offshore, offshore podjetje. To je sprožilo proteste po Malti in zdaj se je eh, potegoval za mesto podpredsednika za eh, energetski svet Evropske unije, kar je klofuta v obraz ne le maltežanom, temveč tudi celotni Evropi. Edina razprava, ki jo imamo v malteškem parlamentu trenutno, je, eh, da se ljudje med sabo obtožujejo. Vlada ni sprožila posebnega preiskovalnega odbora in lahko samo ugibamo, zakaj se naši predstavniki niso udoležili razprave o pranju denarja prejšnji teden. Zadevni minister bi naj sodeloval z odborom za preiskavo eh, panamskih dokumentov, ki je zaprosila za pogovor za njim. Gospod Mišel je bil v zadnjih petih letih trikrat zamenjan in to je le edin, e, en, enkratno sporočilo, namreč, da ta administra, administracija v, na Malti se ne želi spopasti z davčnimi utajami in pranjem denarja, temveč, da bo to le še ščitila. Hvala lepa. Hvala. 19. in 20. februarja bomo imeli pogovore na Malti s člani vlade, z opozicijo, pa tudi z odvetniki, nepremičninski posredniki, nevladnimi organizacijami, novinari. In ta program je že odobren, tudi finančni minister nam bo na voljo. Vse te stvari, ki ste se jih omenili, nam uh, bodo tema razprave. Gospa Mišel Ontre, Iz francoskega senata je naslednja na vrsti. Izvolite, kje pa je, gospa? Izvolite. Don. Gospod predsedujoči, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Veseli me, da sem danes eh, tukaj v dvorani in sodelujem v tej pomembni razpravi. Boj proti eh, davčnim otajam in davčnim goljofijam je nekaj, s čimer se ukvarjamo že nekaj časa v francoskem senatu. Hitro smo se odzvali na panamske dokumente, eh, takoj smo pripravili javno eh, zaslišanje na temo eh, ene od bank, bank v Franciji, ki je bila umešana v to zgodbo. Kako je bilo vse to mogoče na no, vkljub novim instrumentom, ki so jih države dobile v leta 2009 naprej? S tem uh, je spet eh, izginilo zaupanje v sam sistem. Vsi najnovejši standardi OECD niso ničesar eh, spremenili. Panamski dokumenti eh, so pokazali, da francoski instrumenti eh, niso bili učinkoviti, ampak v leta 2013 smo eh, zahtevali 6,3 milijarde evrov eh, vrnjenih sredstev prek instrumentov, ki smo jih vzpostavili. Pravega konsenza med, med regulatorji ni, glede dokumentov, ki si jih lahko izmenjujemo, enako velja za evropsko raven pojasniti je treba, kakšne so obveznosti evropskih regulatorjev. In to je nekaj nujnega in eh, tudi sama menim, da bi morali vzpostaviti seznam davčnih oaz eh, na evropski ravni, kot eh, je za to zaprosil komisar Moskovisi. Na spletni strani senata smo objavili poročilo o panamskih dokumentih. Nacionalni parlamenti morajo spremljati razvoj dogodkov, eh, zagotoviti morajo sodelovanje med državami. Francoski senat eh, je imel prav, leta 2011 eh, je zavrnil uh, fiskalno sodelovanje med Francijo in Panamo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Joachim Pos iz Nemškega Bundestaga je naslednji. Kolegice in kolegi, v Evropi smo na neki osrednji točki, vendar očitno nismo sposobni delovati, kajti zdi se, da so tu interesi Evrope razcepljeni. Imamo nekatere, ki. To so imena, kot so Dijsselbloom, Theresa May, uh, eh, Josef Muscat, socialdemokrat, saj imenuje se tako. Vse to so ljudje, ki ščitijo davčne goljofije in izogibanje davkom. Tu v Evropi tega še nismo premustili in države članice, Benelux, Malta, Cipr in drugi, se nočijo spremeniti in dokler se to ne bo zgodilo, ne bo napredka. Populisti dobivajo vse več zagona, zadev pa ne moremo urediti. Tu gre za osebno odgovornost. Tudi člani moje politične družine te odgovornosti nočejo izpolniti. Ni nobenih racionalnih razlogov za ustanovitev slamnatega podjetja ali pa poštnega nabiralnika. Je tu kak upravičen razlog? Ni ga. In še tretje. Malta, pa ne samo Malta, tudi Luksemburg, Nizozemska in druge države slabijo in nočejo sprejeti črnih list davčnih oaz EU. Seveda EU lahko izpolni svojo obveznost samo, če bomo imeli črne liste, na katerih bodo tudi državljani EU. Dokler ne bo napredka pri sestavi te črne liste, tudi napredka ne bo pa lahko danes še toliko govorimo. Pri davčnih goljofijah in utajah nismo učinkoviti in ne delujemo v interesu poštenih davkoplačevalk in davkoplačevalcev. Pa naj gre tu za zasebna podjetja, MSP in tako dalje. Tukaj gre za ljudi, ki služijo na milijone in milijarde s tem, ko izvajajo svoj drugačen gospodarski model. Hvala lepa. Delegirani. Pravni akt, ki ga je predložila komisija, smo obravnavali v Strasburu in ga s kvalificirano večino zavrnili. Gre za tako imenovano črno listo, tako da ja, res je to, kar ste povedali. Po naših internih pravilih bi zdaj bil na vrsti evropski poslanec. Peter Simon se je prvi javil, poslanec iz Nemčije. Hvala lepa. Rad bi se kar neposredno navezal na to, kar je povedal moj kolega Pos iz Nemškega Bundestaga. V Evropi nimamo samo tega problema, da nam drugi kradejo davke in nam povzročajo probleme. Finančni minister z Bahamov nam je tu povedal, vi, evropejci, si sami ustvarjate probleme zato, ker vam ne uspe, da bi denar, ki gre čez mejo, bil vsaj enkrat obdavčal. In prav ima, v tem je problem. Naš problem pa je, in dovolj nas je tu v tej dvorani, ki prihajajo iz držav, ki so si ustvarile svoj model, da jemljajo drugim državam malke. Zato pravim maltežkemu kolegu, to, kar vi počnete v predvolilnem boju, to ne ostane na Malti. Mi se ne pogovarjamo eden proti drugemu, pogovarjamo se o tem, da bo Evropa razpadla, če ne bomo ponovno spostavili vsaj določene mere solidarnosti. Ne gre za to, da ne želimo konkurence, ampak če želimo, da bodo plačevali večnacionalni koncerni kaj več kot zgolj en odstotek, medtem ko morajo drugi plačevati polne davke, do takrat v Evropi ne bo nič. Če želimo, da se ta Evropa obdrži, če jo želimo razviti, če želimo države članice izvajati pritisk, potem potrebujemo bolj konstruktivno delo tu v Bruslu kot v preteklosti. Prvi korak bi bila avtomatična izmenjava podatkov, to pa se mora dogajati tudi na relaciji z Evropsko komisijo. Države članice zaenkrat nočejo in ne omogočijo varuhu pogodb, noče omogočiti posredovanja podatkov in zato Evropska komisija ne more dobiti vseh podatkov. Šele takrat, ko bomo imeli na voljo vse podatke, bomo lahko opravili svojo domačo nalogo in bomo lahko uh, zaščitili naše državljane, predvsem tistimi, ki želijo izvajati svoje posle izven Evrope. Hvala lepa. Poznamo vas tudi iz odbora PANA. Zdaj pa preden dam besedo naslednjim, sprašujem eh, profesorja Pita in ostale, ali imate morda že na tej točki kakšne pri... Izvolite, profesor. Zelo na kratko. Če vprašate mene, moram reči, da sem pozitivno presenečen, da se v tej dvorani ne samo kaže s prstom na druge. Vprašanje namreč je zelo široko in mi moramo ljudem pomagati, vendar pa na nek način tudi omogočamo in dopuščamo, da obstajajo ta območja. Zdi se, da Evropska unija ni na pravi poti, tu so velike razlike, po drugi strani pa mislim, da je, zasledimo tudi določeno konvergenco. Recimo, če govorimo o tem, da bi morali ugotoviti, kdo so dejanski lasniki v finančnih inštitucijah in v registrih podjetij, smo naredili že velik korak naprej. Sam ne bi prepovedal podstruktur, kajti želimo si preglednost na prvem mestu. O tem se lahko pogovarjamo, ampak ko dosežete preglednost, potem te podstrukture ne bodo več privlačne. Toliko, hvala lepa. Hvala, izvolite, gospod Krot. Mislim, da je nizozemska deloma tudi zgodovinsko kriva za davčne utaje. Kot je rekel naš eh, minister gospod Eselbun, je bila nizozemska del problema in prihodnosti pa mora biti del rešitve, part of solution. In mislim, da je sedaj na nizozemska drža posem drugačna, kot je bila v preteklih letih. Mislim, da je nizozemska sprejela ogromno ukrepov proti davčnim utajam in izogibanju davkov, več kot deset, v obdobju desetih let. Tudi eh, skušamo otežiti življenje slavnotim podjetjem in zadnji predlog govori tudi o bolj um, strožjih um, zahtevah za ta podjetja, torej skušamo um, zagotoviti, da se fiskalne strukture naredi bolj javne. Prav tako bomo uh, pod lupo vzeli odvetnike, določili bomo tudi določene kazni, ampak res je, veliko uh, je uh, bilo storjenega, ampak pred nami je še zelo dolga pot. Oder wollen Sie warten? Hvala lepa. Še kdo ali želite počakati? Na kratko, gospod eh, predsedujoči, popolnoma se strinjam eh, s tem, kar smo slišali, da moramo najprej eh, pomesti pred lasnim pragom v Evropski uniji, preden eh, lahko začnemo braniti fiskalni prostor vsake od naših eh, držav članic pred zunanimi grožnjami. svetovne finance, treba tudi upoštevati, tukaj imamo eh, davčne oaze in eh, bančne oaze. Kar se tiče LuxLeaks, eh, ne gre ravno za davčno goljofijo, nekateri pravijo, ampak gre za mehanizme, ki poskušajo izprazniti javne finance sosednjih držav. Gre za agresivno načrtovanje. Imamo sisteme, ki služijo samo eni državi in tukaj moramo govoriti o um, prenosu dobička, o uh, davčni uh, konkurenci. Prevelika davčna konkurenca bo uničila naš uh, javni prostor. Govoriti moramo o davčni optimizaciji, o davčnih uh, goljofijah. Uh, dovoliti moramo državam, da so suverene, kar se tiče davkov in da so suverene, kar se tiče javnih financ. Ja, ampak zdaj zet. Gospod Krajner, dva stavka. Prvi. Črne liste so dobre, čudoviti se z nami so. Mi smo tvegali, da bi zaradi bančne tajnosti prišli na sivo listo in to nam je pomagalo. Zdaj sodelujemo tudi pri avtomatičnem prenosu podatkov, tako da so lahko te liste nekaj dobrega. Drugo, ne strinjam se vedno z gospodom Posom, danes se pa strinjam stotstotno. Hvala lepa, na mojem seznamu je gospod Miguel Tiago iz Portugalske nacionalne skupščine. Kje ste, gospod Tiago? Ja, prosim. Izvolite. Ja sem presidentil, postavljam. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem Manuel Tiago. Ja, eh, in prihajam iz portugalske komunistične stranke, sodeloval sem v več preiskovalnih odborih, kar treh na portugalskem. No, kaj pa je skupni imenovalec pri vsem tem? To so davčne oaze in države s takimi davčnimi ureditvami, ki so bistveno blažje, milejše in ki jih države z veseljem uporabljajo za to, da tam operejo svoj denar. Seveda, kratko, vedno potegnejo naše države. Nekateri pravijo, da so davčne oaze tujek v kapitalizmu, da to ni del običajnega kapitalizma, pa so vendarle te davčne oaze sestavni del našega režima. Torej, dejstvo je, da so offshore območja enostavno del kapitalizma. transferi na ta območja in pre, prepoznavanje, ugotavljanje dejanskih lasnikov. Mislim, da se tu pogovarjamo o tem, da bi se pretvorili v policiste. Banke niso dovolj opremljene, da bi to zaznavale. Predlagane so bile različne rešitve, črne liste, bojim se, da ima vsaka država svojo rešitev, ampak te rešitve, ki so bile predlagane, niti niso tako zelo zahtevne, zdi pa se, da ni politične volje, da bi izvajali te rešitve. To smo že povedali. Obdavčitev podjetij tam, kjer se bogatstvo ustvarja in ne tam, kjer imajo ta podjetja sedež. Morali bi prepovedati kakršnekoli finančne operacije z offshore podjetji, vsaka država to lahko naredi. Prav tako ne bi smela reviziji več izvajati zasebna podjetja, kajti oni bodo vedno poskrbeli za korist tistih, ki jih plačujejo. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Atanazion iz Grškega parlamenta. Hvala lepa. Pripravil sem si par besed v zvezi z panamskimi dokumenti, pa sem ugotovil, da pravzaprav ni kaj dosti dodati temu, kar je povedal gospod Pos iz Bundestaga. Profesor Pitt je povedal kar nekaj stvari, ki so me prepričale o tem, da delamo napako in uporabljamo resnico, da skrivamo drugo resnico. Uporabili ste besedo umazan denar. Danes se pogovarjamo, če se pogovarjamo o umazanem denarju in ne o panenskih dokumentih, potem se lahko zgodi naslednje. Omenili smo Amazon, Apple, sam sem bil kar nekaj let novinar. Če je naslov današnje razprave umazan denar, potem bi se lahko pogovarjali tudi o nemški banki, Deutsche Bank. V Milanu poteka sodni proces, verjetno bi lahko nekaj o tem povedali naši italijanski kolegi. Bloomberg je o tem pisal. Ne govorimo samo o panamskih dokumentih, o tem, kaj se je prejšnji teden začelo dogajati v Milanu. 10 milijard dolarjev je bilo izpuščenih iz knjig Nemške Deutsche Bank. Ko največja banka pozabi vključiti 10 milijard dolarjev v svoje knjige, potem enostavno ne moremo več močati. Profesor Pitt, če bi se danes pogovarjali o umazanem denarju, bi se lahko pogovarjali recimo tudi o Volkswagenu. Vemo, da je bil predstavnik tega podjetja aretiran v ZDA. Ali smo torej strahopeci v odnosu do ZDA? ko govorimo o nesnaževanju. To je očitno kaznivo samo v ZDA, ne pa v EU. Predsednik opozarja, prosim, da počasi zaključite. Prosil bi vas, če mi date še 30 sekund. Sem tudi predsednik grško-nemškega odbora prijateljstva. Nemčija mi je všeč, ne mislite, da vas sovražim, samo to naj povem. Gospod izpit. Govorili ste, da ste sodelovali z gospodom Štiglicem, govorili ste tudi o ekonomiji v senci. Upam, da ste se pogovarjali tudi o javnem dolgu držav članic EU. Namreč včeraj sem omenil Jozefa Štiglica in Pola Krugmana. gospod Dombrovskis pa je moje besede gladko zavrnil. Hvala lepa. Dve minuti smo se dogovorili, večina se vas je držala. Samo malo lahko presežete ta čas. Hvala lepa. 9. februarja na naslednjem zasedanju pod odbora PANA bomo prisluhnili predstavnikom bank in združen bank, torej smo na pravi poti. Deutsche Bank sicer ni povabljena, ampak mislim, da bomo lahko prisluhnili nemškemu združenju bank. Dobro, Matt van den Wendt, eh, nizozemski senat. Hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil predstavitvam strokovnjakov. Never... Čestitam jim za povedano. Kljub temu pa sem pogrešal eno stvar. 11. oktober 2016 je parlament Sveta Evrope sprijel dokument 3102 glede panamskih dokumentov. Sam sem podal pravno mnenje o osnutku resolucije. Moj nasvet je bil vključen v to resolucijo. Točka 5.12. Svet Evrope naj bi pripravil mednarodna pravila skupaj z OECD-jem, da bi omogočili neposredno obdavčitev dohodka in sredstev podjetij v davčnih oazah. S tem bi pravzaprav zaobšli tiste, ki so jih ustanovili. Na ta način bi odpravili vse ovire za neposredno obdavčitev. Kakšno je stališče strokovnjakov glede tega, da bi, se, da bi na ta način uh, onemogočili izogibanje davkom in davčne utaje. Hvala lepa. Kolegi. Naslednji je kolega Louis Michel iz Belgije. Izvolite. Oui, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gostom. Sam bi se dotaknil bolj konkretnega vprašanja. Seveda, seveda se strinjam s tistimi, ki so govorili o teh nespremljivih eh, dogodkih. Izpostaviti je treba pomankanje politične volje, ki smo mu priča v vseh državah. Gre za politično voljo, seveda, pri takšnem boju. Zanima me eh, naslednje. Kakšne informacije imate v zvezi eh, s kriteriji za učinkovito izvajanje eh, nalog eh, posrednikov. Kakšen nadzor poteka, eh, v katerih fazah, kaj menite o vzpostavitvi Evropske enote za finančno obveščanje, morda bi na ta način lahko spremljali sumljive posle na evropski ravni, če so ti čezmejni kakšno je vaše mnenje o eh, delovanju FATKE v eh, ZDA. Gre za možnost, ki jo imajo, eh, ki jo imajo v ZDA za spremljanje tujih sredstev oziroma sredstev, ameriških sredstev v tujini. Gospod Pis, tudi drugi so že govorili o uporabi švec, eh, švicarskih eh, odvetnikov in pravnikov, ali nam lahko poveste bolj natančno, zakaj se tako pogosto uporabljajo to vrstni eh, posredniki v Švici. Več vprašanj sem že postavil v zvezi s tem. Zanima me, če bi me lahko dali definicijo. definicijo fiskalne optimizacije, izogibanja davkom in davčne goljufije. Strinjam se eh, z gospodom eh, iz Belgije. Optimizacija je tista, ki omogoča goljufijo, omogoča nekaj eh, nezakonitega in to je nekaj, škandalozno, glede, glede na to, da gre za legalni instrument, ki omogoča nekaj nezakonitega. Slišali smo konkretna vprašanja zadnjih dveh govorcev, profesor Pitt. Dogovorite se, kdo bo začel. Hvala, ostal bom kar pri angliščini. Kot prvo, eno vprašanje je bilo zelo konkretno. In sicer gre za vprašanje 13, ki ste mi ga postavili, glede švicarskih odvetnikov v Ženevi. Kako to, da je toliko švicarskih odvetnikov, ki so pravzaprav bili vstopna točka v panamske dokumente? Ne pozabimo, panamski dokumenti so na ključni primer. Če torej zarežemo v ta svet ekonomije v senci, bi našli še druge. Zanimivo pa je gledati, kakšen je bil njihov način delovanja. In tu pridemo spet do razlike med tradicionalnim pravniškim delom in tem, ko odvetniki postanejo finančni subjekti. Tu imamo zelo občutljivo sivo cono vmes. Morda boste kot odvetnik se ukvarjali tudi z denarjem, ampak to je še vedno tradicionalna vloga odvetnika. Ko pa začnete ustvarjati strukture v offshore podjetjih, ko odpirate bančne račune, to pa ni več tradicionalno delo odvetnika, to pa sodi v delo finančnih subjektov. To je bilo sproženo tudi v švicarskem parlamentu, ta se je odločil, da zaenkrat nič ne spremeni. In o tem govori to vprašanje 13, ki ste mi ga postavili. Sam bi vas rad spodbudil, da zelo odblizu proučite, ali je situacija tako zelo drugačna v vaši državi. Če pa dovolite, samo dve pripombi. Strinjam se, da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 črne liste, če ste sami del problema. Ko sem 25 let predsedoval delu v boju proti korupciji v OECD-ju, smo se dogovorili o skupnem imenovalcu. Vprašanje pa je, ali potem zadevo ponovno prepustite državam in rečete, naj oni to izvajajo, ali pa boste imeli nadnacionalno eh, enoto za odkrivanje eh, finančnih problemov neke vrste obveščevalno službo. Odločili so se za spremljanje skladnosti držav, ko gre za mednarodne standarde. In ko se potem znajdete na točki, ko se vsi strinjate in spremljate izvajanje, potem lahko rečete, aha, to so te države in ozemlja, ki nočejo sodelovati. To pa je potem lahko črna lista. To pa bi bilo verodostojno. Kdo bo naslednji? Gospod Grot, najprej izvolite. Na kratko dvoje. Prvo gre za neposredno obdočitev v eh, eh, davčnih oazah v nizozemskem eh, parlamentu. Menimo, da je to treba urediti na evropski ravni, sočasno pa je treba spodbuditi tudi to, da se stvari izvedejo v nizozemskem okviru, vendar pa to vrstni parlamenti doslej niso bili o, sprejeti v nizozemskem parlamentu. Potem, kaj bi lahko nizozemska storila, primer, kar bi bilo primerljivo s Fatko? Nizozemska meni, da je Evropa premalo aktivna če so američani sposobni prek fatke podvreči v svet svoji voli, potem bi tudi Evropa morala biti sposobna storiti enako, bodi si prek poročanja po državi ali pa s pomočjo sankcij, ki tem zahtevam ne želijo zadovoljiti, um, kajti ni treba, da so vse multinacionalke tudi dejavne v Evropi mislim, da torej Evropa ne sme se spuščati v podrajen položaj, kar, ker to ni prav. Gospod Lavni, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj eh, odgovorim na vprašanja spoštovanega gospoda Mišela. Pogovarjali smo se eh, z največjimi eh, belgijskimi bankami, BNP, Pariba, Fortis, KBC in tako naprej in tudi z nekaterimi drugimi. Vsi so nam razložili, da niso povezani eh, z mednarodnimi goljofijami, da vse dobro deluje. Nekateri so imeli tudi eh, svoje veje v eh, davčnih oazah. Vzpostavili smo tako imenovano podatkovno sobo. Za njih gre za osebno njihovo lastno znanje, zato smo eh, vzpostavili takšno podatkovno bazo, eh, kjer smo zbrali podatke vseh. Ne verjamemo ravno v to, kar so eh, povedali. Paziti moramo, da jutri ne bodo imeli možnosti ponovno začeti s takšnimi praksami, kot je javil gospod Mišel. morata obstajati dva elementa, eh, če pride do goljufi. Eh, finančni, eh, finančne mreže in pa nekdo, ki želi kaj zaslužiti in izvajati goljufije. Obstaja sedaj pravni okvir, ki omogoča zaznavanje organizirane davčne goljofije, ampak uh, nobeden od teh ukrepov se ne izvaja in uh, okrepiti je treba uh, zakonodajni okvir, pravni okvir. Sam uh, sem za to, da vzpostavimo evropsko institucijo, ki bi izboljšala uh, nadzor nad finančnim sektorjem in se bi borila proti uh, davčnim goljufijam. Ja. Gospod Krajner, ni vam treba, lahko pa ich, weil gesagt worden ist, Europa soll sich nicht kleiner machen, als es Slišali smo, Evropa mora biti tako majhna, kot je ozemeljsko, ampak Evropa bo samo tako velika, kolikor bo uh, ukrepala. Vidimo, da potrebujemo sodelovanje med državami, ne pa konkurence med državami članicami EU. To bo privedlo do tega, da bomo veliki, sicer bomo res tako majhni, ne bomo nikoli postali veliki. Hvala lepa. Hvala za ta poziv. Še tri govorce imam. Arnold Merki iz Nizozemske, iz eh, drugega doma. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Um, in... in hvala, da ste dobro izgovorili tvede kamer. Z gospodom eh, Edholtom sem eh, v um, v istem odboru. Slišal sem nekatere kritike nizozemske, razlogi so upravičeni. Tudi v nizozemskem parlamentu kritiziramo eh, to vlogo nizozemske. Naša vlada je naprimer želila, želila eh, preložiti sprejem eh, rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija za tako imenovane hybrid mismatches, ki eh, omogočajo eh, izogibanje davkom eh, na visoki ravni. Naša vlada je želela vse skupaj preložiti na 2024. Naš parlament je na to, to zavrnil. Želel si je rešitve za hibridna neskladja. Dobro je torej vedeti, da Eh, naš parlament noče prelagati takšnih eh, rešitev na jutrišnji dan. Eh, razumemo se, mislim, da so naša stališča podobna, zastaviti moramo pravo vprašanje našim vladam, tudi to je pomembno. Marsi, kaj bi lahko povedali na to temo, mislim, da smo sočasno govorili o dveh vprašanjih, o izogibanju davkom in uh, davčnih utajah. Uh, vse skupaj je malce zapleteno. Sedaj pa tako imenovani črni seznami. Dobro moramo definirati uh, takšne sezname. Če bi Evropska komisija naprimer rekla, da država, ki uh, nima davko ali pa me, ima zelo uh, nizke davke, uh, Eh, ni davčna oaza, potem eh, bomo imeli težavo. Mislim, da potrebujemo vsem, vsaj nek eh, minimum in zanima me, če se strinjate s tem. Tudi nobenih preferencialov za ekonomske cone ne sme biti ali pa tako imenovanih davčnih počitnic. Potrebujemo ustrezno definicijo, drugače bomo imeli podobno situacijo, kot smo imeli v preteklosti z, kar se tiče OECD. Eh, obstajali so črni seznami, ampak eh, na teh seznamih ni bilo domene države. Hvala, zdaj imamo vsega skupaj še devet priglasitev besedi. Di pa 25 minut časa, končni, zaključni krok pa bi potem a, eh, dal strokovnjakom. Naslednji je Inez Izbok iz Zlatiskega parlamenta. Sem, izvolite, kje je gospod? Ja, labrit, kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi izpostavil, da Latvija podpira mednarodne in evropske pobude, kar se tiče boja proti izogibanju davkom. Borimo se tudi proti pranju denarja. Težko se je boriti proti takšnim offshore podjetjem. Pri nas smo jih zabeležili tam nekje 700 do 800 in za takšno majhno gospodarstvo je to zelo visoka številka. Zagotoviti je treba poštena pravila, kar se tiče davčne porazdelitve. To je še posebej pomembno za podjetnike, ker so oni tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost. Če želimo skrbeti za takšno eh, pošteno davčno sistematizacijo, moramo še naprej delati v parlamentih in v vladah. Pogovarjati se moramo tudi eh, s podjetji, ampak njihovi interesi so različni, kot vidimo. Pred kratkim smo se pridružili OECD in eh, tudi v tej organizaciji imamo eh, smernice, ki vsaj upam nam bodo pomagale pri boju proti pranju denarja. Vsi vemo, da je ena od ključnih idej, ki so jo izpostavili številni govorniki, ta, da je treba davke plačevati tam, ker nastane Eh, nek eh, dobiček. Imam vprašanje za eh, današnje paneliste. Zanima me, kako daleč smo, kar se tiče avtomatične izmenjave podatkov na področju davkov in davčnih stališč. Treba je zagotoviti takšno izmenjavo podatkov med podatkov evropskimi državami članicami in to čim prej. Mislim, da je to izjemno pomembno za družbo kot takšno in za same države. Če bomo o teh idejah zgolj govorili, ne bomo pa jih izvajali, potem ne bomo prišli nikamor. Hvala. Najlepša hvala. Zadnji govornik na mojem seznamu nacionalnih govornikov je gospod Bonič iz Malte. Izvolite, gospod Bonič. Sir, thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem, da ste se odeležili današnjega sestanka. Sem eh, minister v eh, vladi, sem tudi eh, član Malteškega parlamenta in kot minister predsedujem dvema zasedenjama, dvema svetoma o pravosodju in o kulturi. Zabeležil sem si večino komentarjev, ki smo jih danes slišali in svoj prispevek bi rad razdelil na tri dele. V prvem delu bom zelo kratek, idem nad. Eh, se bom dotaknil dela, ki ga izvajo evropske institucije. No, kratek je denarnat, sem po naravi, tako da bom tudi tokrat kratek je denarnat. Brez skrbi, gospod predsedujoči. Najprej torej, kaj počnejo evropske institucije in kaj so naredile po razkritih eh, panamskih dokumentov. Zanima me, kakšno je mnenje strokovnjakov o eh, tem trojnem prispev, eh, pristopu, imamo direktivo o pranju denarja, upamo, da bo Malta lahko dosegla dogovor, politični dogovor še pred eh, poletjem. Na to drugo vprašanje, eh, direktiva o boju proti pranju denarja, ministri so se o tem pogovarjali, prejšnji teden smo imeli neformalno zasedanje sveta za pravosodje in tretjič, Eh, uredba o vzajemnem priznavanju eh, odbred za zamrznitev in eh, oduzem premoženja, o čemer je prav tako tekla razprava prejšnji teden na Malti. Dotaknil bi se tudi komentarjev kolega iz opozicije, bil je zelo strankarski, prav, to je njegova izbira, sam ne bom tako strankarski lahko pa rečem, da je zadnji, ki lahko eh, govori o dobrem eh, vladanju in eh, dobro bi bilo, da bi tudi sam odgovoril na vprašanja o skritih stvarih takrat, ko je on bil minister. Na to tretji komentar v zvezi z Malto in v zvezi z našim sektorjem finančnih storitev. Nekateri poslanci so o tem govorili. Zagotoviti vam moram, da ima Eh, Malta dober, zdrav eh, sektor finančnih storitev, ki upošteva pravila. In ne bom sprejemal eh, kritik ki, tistih, ki pravijo, da je Malta nekakšna davčna oaza. Zaporedne malteške vlade so tekom let zagotavljale ustrezno spoštovanje pravil tega sektorja in kritike ne sprejemam. Hvala skratka, tukaj ne želimo imeti volilnih bojev. Uh, tega boste imeli na Malti in vsi vabljeni k njemu. Torej, imam pa veliko preglesitev k besedi strani kolegov in potem bi bil uh, hvaležen tudi, če rezerviramo zaključni krok za strokovnjake. Imamo pa še 20 minut na voljo, tako da prosim, da se dejansko vsi držite pravila. Kot prvo je dam besedo Darjušu Rosatijo, Fabio Damasiju, potem poročevalcu Kofodu in potem drugim kolegom. Izvolite, Darjuš. Uh. Eh, koordinator der EVP Fraktion im Koordinator ELS v odboru pana. Hvala gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil panelistom za zanimive prispevke in v pogled v to pereče vprašanje izogibanja davkom in uh, davčnih utaj. Imam vprašanja za gospoda Pita, pa tudi za druge paneliste, če želijo odgovoriti. Vsi govorniki so izpostavili vlogo tako imenovanih posrednikov uh, v teh postopkih izogibanja davkom in utaje davkov. Ti posredniki so naprimer odvetniške pisarne, svetovalci, računovodje in, tako, in banke seveda. Ampak banke so izpostavljene določeni regulativi, druge skupine pa imajo zgolj nekakšne kodekse ravnanja in tako naprej, če eh, obstajajo pravila. Zanima me, če je to eh, učinkovito takšno eh, samo urejanje, samo reguliranje. Ali lahko s tem preprečimo tem posrednikom, da bi uh, Eh, dejansko posredovali in pomagali pri eh, nezgonitih eh, tokovih sredstev, pri odpiranju računov na offshore območjih in tako naprej. Ali bi bilo treba razmišljati o eksterni, eksternem nadzoru oziroma reguliranju tovrstnih akterjev? Drugo vprašanje se nanaša na izkušnje iz EDA. V odboru PANA smo se o tem pogovarjali, slišali smo strani strokovnjakov, ki smo jih povabili, Eh, na zasedanje odbora, da so v ZDA eh, zmanjšali obseg izogibanja davkom in eh, davčnih vtaj s pomočjo fatke. Gre za zakonodajni akt, ki jim omogoča več nadzora nad sredstvi v tujini. In zanima me, kaj bi lahko naredili z vedika to vrstne zakonodaje pri nas. A bi bil to dober korak za boj proti slabim praksam? Fabio De Masi, Hvala, gospod Rozati. Zdaj pa gospod Fabio Domasi, podpredsednik Pane. Malta. Hvala. Torej, o Malti nimam velikega komentarja. Pogosto je tako, da če predsednik oziroma predstavnik neke države reče, da njegova država ni davčna oaza, da potem verjetno je, ampak to samo ob strani. Številna mnenja kolegov in kolegic delim in dobro se mi zdi, da tukaj izpuščamo Eh, ventile, imamo davčne kartele Evrope, imamo banke, ki sodelujejo v kriminalnih združenjih z drugimi bankami in offshore je modus operandi našega finančnega gospodarstva. Odločilno pa je, kaj bomo storili in predstavniku Avstrije bi rekel, veliko lahko eh, podpišem, kar ste rekli, ampak res je, da avstrijska vlada, pa tudi zvezdna nemška vlada se borita eh, proti javnemu poročanju uh, koncernov zaradi tega, ker bi to lahko krnilo njihovo konkurenco. Kakšno je vaše stališče? Kar pa zadeva gospoda Pita. Tukaj v Evropskem parlamentu imamo razpravo, da bi določene truste za dedovanje izključili iz tega poročanja. Kakšno je vaše stališče? Tudi vi menite, da bi morali lasniki biti tukaj javni in kar zadeva izkušnje za financial uh, action task force v Evropi imamo Torej smo zavrnili črno listo davčnih um, osumljecev, da nekatere države ne bi bile na tem seznamu. In uh, Financial Action Task Force pravi, uh, pač se po moje svojega posla loteva na zelo lahkoten način. Moje vprašanje je, ali to konstruktivno neskladnost, torej da se na papirju uh, zakoni spoštujejo, v praksi pa ne, ali, uh, ali to financial, uh, financial Action Task Force ustrezno obravnava, ali bi morali tukaj opraviti podrobnejšo analizo in ali potrebujemo sankcijske instrumente, če bi ugotovili, da se kaj takega v državah članicah uh, dogaja. Hvala lepa, Fabio Domazi. Gospod Kofot, naš soporočevalec, ima naslednji besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem panelistom za zanimive prispevke. Imam kratek komenča, komentar, če dovolite. Gre za to, da eh, pristojnosti na področju davkov in pranja denarja ponovno damo državam članicam. Gre tudi, gre tudi za financiranje terorizma. Globaliz, eh, globalizacija in enotni trg eh, nekaterim kriminalcem daje določene možnosti in proti temu se je treba boriti. Eh, Deutsche Bank eh, je bila naprimer eh, kaznovana z pol milijarde ameriških dolarjev zaradi neustreznega spoštovanja pravil, zaradi vprašanja pravnja denarja in te stvari se dogajajo iz dneva v dan, zato moramo ukrepiti domačo zakonodajo. Na to uh, ideja, ki jo je izpostavil Louis Michel o eh, pravi evropski enoti za finančno obveščevanje, ki zagotavlja sodelovanje med državami. Eh, tukaj v Evropskem parlamentu vidimo, da ni dovolj sodelovanja med državami članicami, med eh, organi pregona in drugimi akteri. To je treba narediti na evropski ravni. Drugič govorimo o izogibanju davkom in takšnim, takšnih stvarih. Imamo skupino za kodeks ravnanja o Eh, davkih na eh, pra, eh, pravne osebe, za pravne osebe, ampak vse skupaj ne deluje, zato ker vse skupaj poteka za zaprtimi vrati, anonimno in pogovarjali smo se naprimer o patentnih škatlah iz dneva v dan. Kaj lahko naredimo v državah članicah, zato da bi odprli to skupino za kodeks ravnanja? kako zagotoviti, da se bodo davki plačevali, davki, ki napajajo našo družbo. Strinjam se z avstrijskim kolegom, eh, transparentnost, učinkovito sodelovanje, pravično eh, obdavčenje, to so teme, ki jih moramo obravnavati. Hvala, Hefe. Sedaj pa glede na to, da moramo biti kratek, dajem besedo Juko Bajeju, belgijskemu poslancu Evropskega parlamenta. Hvala, gospod predsedoče. Hvala govornikom za prispevke. Hvala tudi eh, našim eh, poslancem. Mislim, da bodo vaši eh, predlogi zelo dobri, tudi zato, da spremenimo stališča v svetu. Imam naslednje vprašanje. Glede na vsa ta razkritja panamskih dokumentov, me zanima, koliko preiskav se je odprlo v vaših državah in kaj so ugotovile. Veliko je bilo govora o posrednikih, o bankah eh, in tako naprej, ampak izpostaviti je tudi, treba tudi največjih, eh, največje štiri, to so uh, organizmi, uh, ki uh, jih je treba prav tako izpostaviti. Zanima me, če bi bilo treba narediti konec temu na skrižju interesov. Veliko ste govorili tudi o evropskem sodelovanju in zanima me, kaj predlagate kot eh, tisto prvo najbolj nujno eh, etapo, ki jo moramo eh, narediti za to, da dosežemo naše cilje. Naslednji je Miguel Vegas, poslanec Evropskega parlamenta z Portugalske. Hvala. Uh, uma primeira questão. Oh, Hvala. Gospod Ahmed, govorili ste o mehanizmih, ki omogočajo, da se uh, zmanjšajo uh, številke pred uh, eh, obdavčenim. In to je tudi del belgijskega uh, sistema, ki omogoča te davčne prednosti podjetjem v boju proti izogibanju davkov na evropski ravni, je treba izpostaviti tudi to. A menite, da se lahko znebimo takšnih eh, davčnih olajšav v eh, Belgiji? pa tudi v drugih eh, jurisdikcijah, v drugih državah. Na to še eno vprašanje v zvezi s prenosom direktiv v nacionalno zakonodajo. Naprimer primer Švice. Poročati morajo samo o transferjih eh, gotovine nad 6000 eh, švicarskimi eh, franki. Vidite, kako se vse te direktive prenašajo v nacionalno zakonodajo. In še eno vprašanje glede dejanskih lasnikov. govora je o tem, na kateri ravni je treba registrirati eh, dejanske lasnike. 10 eh, odstotkov, 20 odstotkov, 25 odstotkov, 5 odstotkov, eh, lahko naziramo tudi samo 5 odstotni delež lasništva. In kakšne rešitve predlagate za večjo učinkovitost tega ukrepa? Še trije so se preglasili k besedi, pa biti moramo kratki. Naslednji je gospa Eli Šlajn. Thanks, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, veselje mi je, da imamo eh, to izmenjavo mnen danes. Ampak ena izmenjava mnen ni dovolj. Tesno bo treba sodelovati, zato ker je vprašanje boja proti izogibanju davkom in eh, utaji davkov eh, vprašanje, ki kaže, kako pomembna je Evropska unija če lahko brez težav prenašamo velike količine denarja iz enega kraja v drugi kraj, to pomeni, da moramo najti rešitve na višji ravni, ko se borimo proti zločinom na tem področju. Strinjam se z gospodem eh, Krajnerjem. Kako je lahko Evropska unija trajnostna, če pa vsi eh, želijo tisti minimum, eh, pri tem vsi izgubimo. Multinacionalka, ki plačuje ni cela nič nič pet odstotka davkov, to dejstvo kaže, da je naslednji korak propad celotnega sistema. Kako lahko sprejemamo dejstvo, da naše vlade nedalec strano tega parlamenta sedijo za mizo, eh, obenem pa poskušajo eh, prevarati drug, eh, drugo eh, za zaprtimi vrati, ko eh, tekmujejo za denar. Evropska razsežnost ni dovolj, potrebujemo ukrepe na globalni ravni, zato Eh, potrebujemo dejansko medparlamentarno eh, organizacijo, ki bo eh, s tem upravljala. Ana Gomeš. Zdaj pa še podpredsednica Ana Gomeš, ki je zgled kratkosti. Ana, po eno minuto. Specifično je treba uh, govoriti o CDD. Uh, vse skupaj nima smisla, če bančne, bančni regulatori omogočajo eh, takšne nepravične eh, prakse. Omenila bi dopis gospoda Enrije iz eh, Evropskega bančnega organa. Vse skupaj nadzira gospa Dos Santos, ščirka predsednika Angole. To se ne dogaja zgolj na portugalskem, ampak tudi drugot. Eh, temu smo priča tudi drugot, prodaja se naprimer državljanstvo in tako naprej. A ni to ravno obratno od tega, zakaj za si prizadevamo, ko pozivamo k evropski fatki? A ni to uh, ta tekma proti najslabšim pravilom? ki jih na to izkoriščajo kriminalci in tisti, ki eh, perejo denar. Naslednji je David Coburn, koordinator za EKR. Tudi vas prosim, da ste kratki, kajti radi bi slišali tudi odgovore. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne spodbujamo eh, izogibanja davkom ali pa uh, korupcije. Tega nihče noče, ampak, noče, ampak davčna učinkovitost je dobra ideja, da so vse države dobre in eh, finančno pravične, eh, vse to je neumno. Boriti se moramo proti korumpiranim eh, vladam. Nekateri ljudje morajo trdo delati, če hočejo zaslužiti in na to ta denar nameniti otrokom. Zakaj ne? To je njihov denar. Davčna konkurenčnost med državami spodbuja učinkovitost drugače vlade zgolj eh, zapravljajo davkoplačevalski denar in to več kot ponavadi. In temu smo vsi priča. Zdi se, da eh, v Evropski uniji ljudje menijo, da imajo vlade vedno prav, da so vedno dobre. Ne, ljudje imajo pravico, da zaščitijo eh, svoje sredstva, na to ne smemo pozabiti. Očitno obstaja nek eh, lov na čarovnice, eh, prav, boriti se je treba proti tistim, eh, ki se spuščajo v korupcijo, doče banke in tako naprej, ampak ne smemo napadati ljudi, ki poskušajo zaščititi same sebe. V 40 letih prejšnjega stoletja so ljudje izgubljali svoje sredstva, vemo, kaj se je dogajalo, ljudje imajo pravico, da se zaščitijo pred nepravičnimi vladami. EFTD. To je gospod koordinator EFDD, ne pa IKR, se upravičujem, gospod Coburn. In tudi velik eh, zagovornik eh, Brexita, tako da vam bo vsem jasno, tako da se že sedaj pripravlja na davčno konkurenco. Gospe in gospodje, najlepša hvala, vsem hvala eh, za te dobre zamisli, dobro vprašanje. Le še nekaj minut imamo, tako da bi prosil gospoda Pita, da najprej prevzame besedo, vsi pa boste dobili še svojo možnost. Zero. Hvala, kratek bom, kljub temu, da sem si zabeležil veliko vprašanj. Najprej splošni komentar. Mislim, da imamo na mizi dve vprašanji, ki eh, sta si različni. Prvič, a je eh, davčni sistem pošten in na to, kako eh, preprečevati eh, težave, gre za vprašanje transparentnosti in na to drugo vprašanje, eh, kako harmonizirati sisteme. seveda gre za občutljivo vprašanje, ne smemo uh, iti predaleč, ker bomo na to blokirani. Na to uh, davčno, davčna pravičnost in preprečevanje pranja denarja s pomočjo avtomatizirane izmenjave podatkov, uh, globalni forum in OECD sta se o tem govorila. Uh, smo dosegli veliko in mislim, da se zadeve sedaj premikajo. Tisti, ki se sprašujete, če so ti organi dovolj učinkoviti, eh, zastavljate prava vprašanja. Včasih smo pre, precej formalistični. Eh, v primerjavi z enoto za boj proti korupciji eh, smo v bistvu zelo učinkoviti, spustili smo se v podrobnosti, želeli smo ugotoviti, če se ustrezna pravila izvajajo v praksi. Na to vprašanje samoreguliranja. Sam imam dvome, kar se tiče Švice, pri nas eh, imamo samoregulativni eh, sistem za banke, za fiduciarne skrbnike in za eh, odvetnike, ampak vidimo, da se včasih dogajajo napačne stvari, informacije romajo v napačno smer. Na to vprašanje preglednosti, transparentnosti. Prav dejanski lasniki, to je problem, Nekatere teme so zelo tehnične, veliko je pod tem, na to vprašanje posrednikov. Govoril sem o tem, eh, kako poskrbeti za odvetnike in eh, mislim, da vas čaka veliko eh, dela, ko se pogovarjamo o tej direktivi. Na to do Santos, Portugalska, če dobite. 400 milijonov je sonangol in to na to porazdelite svojim prijateljem, eh, vse skupaj ne, ni videti ravno dobro. Ampak pravila obstajajo, gre pa seveda za izvajanje. Pravila je treba izvajati, mislim, da ne potrebujemo uh, nove zakonodaje. Portugalska ima ustrezno zakonodajo uh, in tudi mednarodna raven je urejena. Na to uh, manevrski prostor na, eh, na mednarodni ravni, o tem se pogovarjajo vse institucije, eh, nacionalnim državam omogočamo nek manevrski prostor. To je včasih pametno, modro, ampak lahko se zgodi, da na to eh, tekom časa zmanjšamo ta manevrski prostor. Prosto rečemo, da ne bo ravno v pomoč in sam verjamem v takšne mehanizme spremljanja. Po treh, štirih krogih pa se na to počasi osredotočimo na določeno temo. Še ena tema, ki je bila izpostavljena, se je nanašala na teh uh, eh, 25 odstotkov, na ta uh, eh, prak uh, eh, dejanskega lasništva. Mislim, da je uh, ta odstotek previsok, prav imate. Uh, lahko imeti 25 odstotni prak in se izogniti nadzoru. Še zadnje vprašanje v zvezi s tem okvirom eh, in to je specifično vprašanje. Gre za um, pravila nasledništva. Imamo različna pravila v Evropi, v nekaterih državah uh, imamo nek minimum, kar se tiče uh, tega in če nekdo na to uporabi uh, offshore konstrukcije, da se izogne eh, upoštevanju teh pravil, je to nepravično. Uh, druge države pa nimajo teh pravil. Mislim, da se bom tukaj ustavil. Oh, Hvala. Gospod Piti je dejansko odgovoril na cel katalog vprašanj. Sedaj pa dajmo besedo gospodu Grotu. Dve pripombi bi imel. Eh, vprašanje je bilo, koliko panamskih zadev je že v preiskavi na nizozemskem. Več kot 700, bi rekel na pamet, eh, je bilo opredeljenih zadev in davčni organ trenutno preizkuje kakšnih 150 sedaj aktivno, eh, kjer bodo dejansko sprejeli tudi naknadne ukrepe. Na nizozemskem je zaščita dančnih svetovalcev eh, relativno visoka in zdaj so najavljeni tudi zakonski ukrepi, da bi se tudi obravnavala ta pravica odvetnikov eh, in svetovalcev. Sedaj pa še kar zadeva 25 odstotno mejo za tako imenovane dejanske lastnike. Na nizozemskem parlamentu smo predložili pobudo, da bi tudi vse eh, deleže, tudi pod 25 odstotki, eh, da bi se torej registrirali prav vsi deleži, tako da bi bili tudi dostopni za organe preiskovanja. In upamo, da bo ta predlog dobil parlamentarno večino. Eh, Hvala lepa, gospod Lauvi tudi najpomembnejše. Hvala, gospod predsedujoči. Odgovoril bom na vprašanja gospoda Bajeja, pa tudi na vprašanja našega portugalskega kolega. 239 eh, preiskav je odprtih pri davčnem organu in eh, ti doseji so še vedno odprti, nimamo še rezultatov preiskav. No, to drugo vprašanje glede posrednikov, finančnih posrednikov. Eh, glede svetovalcev. Eh, ti organi izvajajo računovodne storitve, eh, fiskalne storitve in tako naprej. In to je problematično. Na nek način iščejo svoje klijente tudi za fiskalne storitve na drugih področjih, ki jih pokrivajo. Zastaviti si moramo vprašanje v zvezi z njihovim delovanjem in morda bi lahko na evropski ravni eh, dosegli uh, nek rezultat. Potrebujemo skupen seznam davčnih oas, uh, eh, potrebujemo več sodelovanja, potrebujemo skupne podatkovne uh, baze, avtomatizirano izmenjavo podatkov. Glede portugalskega vprašanja pravi imate. Uh, Belgija si prizadeva za reformo davka na dobiček eh, pravnih oseb. Sam eh, sem za to, da odpravimo ta pravila, ki niso dobra ne za Belgijo, ne za sosednje države. Hvala lepa, gospod Lovi. Sedaj pa kot zadnji, gospod Krajner. Ja, hvala. Hotev sem reči, da me je zadnji govor šokiral tako ton kot tudi vsebina. Sicer pa, če primerjam Apple z žrtvami holokausta na eni strani in po drugi strani primerjam eh, vse vlade Evropske unije z izjemo Irske z nacističnim režimom, to marsikaj pove. Vsekakor pa je to še vedno šokantno, da se kaj takega na javnem forumu sliši. Uh, kar zadeva vprašanje, poročanje po posamezni državi, ali bi to moralo biti javno. Mislim, da ja. To, to ni kot striptiz. Mislim, da gre za devet številk. Lokalni dosje ima, vsebuje devet številk, ne gre torej za celotno razkritje celotne korporacije. Večina številk mora tako ali tako biti javnih, tako v Nemčiji kot v Avstriji v registru. Um, podjetij, tako da to bi bilo pač nekoliko bolj eh, pregledno. Le da v Avstriji še nimamo javnega registra, kakšen je Firmenbuch, torej gre za vprašanje tajnosti, eh, torej skrivanja korporacije, če teh številk ne bi želela razkriti. Mislim, da je najpomembnejša preglednost uh, sodelovanje in pošteno obdočitev, kot so povedali že drugi. In kot zadnje, veliko krat slišim besede, kot so davčne oaze, davčni paradiži. Vse skupaj zveni tako, parad, uh, tako pozitivno. Mislim, da to ni nič pozitivnega. Morali bi jim reči to, kar so, da so močvirja, ki jih je treba izsušiti, kar z oazo ali s paradižom ne bi storil. Tako da bi jih poimenoval po njihovem pravem imenu. To so močvirja, kajti denar se tam skri, uh, eh, ponika. Hvala lepa, gospod Krajner. Celotno zasedanje bo tudi zabeleženo z zapisnikom in potem bomo lahko preverili, kajte intervencije gospoda Koborna nisem razumev, ker je tako glasno govoril v uh, svojem maternem jeziku, ampak vse skupaj bomo preverili, poznamo pa, kako se pri nas ovede in uh, obnaša. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali, ki so bili prisotni. Mislim, da je bilo to zasedanje zelo dobro zaradi časovnih omejitev. Tukaj ne bomo več imeli povzetka, ampak zahvaljujem se tudi predsedniku odbora Ekon, ki mu predajam vodenje zasedanja. Hvala lepa. Thank you very much uh, uh for this very interesting first session. Ja. Uh, Hvala lepa. To pomeni, da lahko sedaj preidemo na drugi del današnjega dopoldneva. V minuti bomo pripravili vse potrebno, tako da za dve minuti prekinjam zasedanje. Potem pa bomo nadaljevali s temo Bančna unija, unija kapitalskih trgov in enotni trg Evropske unije za finančne storitve. Zelo kratka prekinitev, nikar ne odhajate z vrane. Thank you.